obravnava naslednje točke na enem redu. Gre za obravnavo poročila gospe Kaufmann, enotna oblika za vizume. Gospa Kaufmann, poročevalka, izvolite, imate štiri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Od leta 1995 imamo um, enotna pravila za vizume v Evropski uniji. Kljub uvedbi elektronskega sistema pa še vedno uporabljamo dokumente na papirju. Um, vendar pa niso vsi vizumi v elektronski obliki in tudi mm, ob obstoju elektronskih vizumov morajo še vedno ob mejnih prehodih eh, uradniki pregledati te dokumente. Zavzemamo se za obliko, ki bi bila enaka v vseh državah. Trenutni varnostni koncept pa je že zastarel, star je več kot 20 let in samo dvakrat smo ga eh, nekoliko popravili. Strokovnjaki so jasno povedali, da sedajni varnostni standardi več ne odgovarjajo najnovejšim standardom. Uh, In uh, to pomeni, da uh, sedani vizumi več niso varni pred uh, ponarejanjem. V zadnjih letih se je tudi pojavilo veliko ponaredkov. Tu torej obstaja varnostna vrzel, ki jo želimo z tem predlogom odstraniti. Dajemo zeleno luč za novo uh, obliko, za nov dizajn vizumov, ki bodo zagotavljali varnost vizumov in države članice bo morale to zavezujoče upeljati. Uh, Skupina strokovnjaka Evropske komisije se je v zadnjih letih ukvarjala z tehničnimi vidiki, imamo nove postopke tiskanja, pa tudi um, bolj uh, podrobna oblika vizumov bo otežila ponarejanje vizumov. Uh, do sedaj smo imeli samo nekaj varnostnih značilnosti, um, uh, ti pa se bodo sedaj nahajali varovalke se bodo sedaj nahajale predvsem na vizumski nalepki. Um, leta, um, ta predlog je bil že leta 2016 eh, za veliko večino sprejet v odboru Libe. V trialogu smo to leto končno dosegli dogovor in veselim se predvsem Eh, zato, ker smo sedaj eh, našli tudi pravno izvedljivo rešitev za Irsko, čeprav ta država ni del šengenskega prostora. Istočasno pa moram povdariti, da bi se želela krajše prehodno obdobje, ehm, v katerem bi lahko uporabljali stare eh, oblike vizumov v državah članicah. No, seveda je je treba predvideti nekaj časa za uvedbo te nove oblike. Potrebujemo prehodno obdobje. Ta časovnica 15 mesecev pa se mi zdi predolga in to je, bilo, to je bil pravzaprav skrajni rok, ki smo ga bili pripravljeni sprejeti. Upamo lahko, da države članice ne bodo polno izkoristile tega roka in da bodo kar najhitreje zapolnile varnostne vrzeli z novimi vizumskimi nalepkami oziroma znaki. Na koncu bi se želela še prisrčno zahvaliti poročevalcem v senci drugih političnih skupin eh, za dobro sodelovanje. Zahvaliti se želim tudi komisije, tudi um, malteškemu predsedstvu, kajti doseženi dogovor kaže na to, da želimo okrepiti splošno varnost v Evropi in to je pozitiven korak naprej. Hvala. Hvala, gospa Kaufmann. Sedaj pa ima besedo komisarka Malmstromova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Kaufmann za upravljeno delo. Hvala tudi poročevalcem v senci. To je bil seveda dolg proces, ampak zelo pomemben proces. Zagotavljanje eh, varnosti pri potovanju, zagotavljanje varnosti. Eh, Eh, dokumentov je bistvenega pomena za boj proti goljufiji in zlorabi. S tem lahko zaščitimo naše meje, zagotovimo eh, notranjo varnost in eh, ustrezno upravljamo tudi z migracijami. Tako da pozdravljam poziv k enotni obliki vizumov. Ponarejanje dokumentov je pereča tema in zato moramo ukrepati hitro. Komisija je ta predlog dala na mizo leta 2015, želeli smo želeli smo si eh, nove, varnejše vizumske nalepke. Izboljšati smo želeli eh, dizajn in eh, varnostne lasnosti te nalepke. To je seveda del širšega pristopa k zagotavljanju varnosti dokumentov, potnih listov, dovoljen o prebivanju in tako naprej. Gre tudi za biometrične podatke. Potrebovali smo dve leti, da smo prišli do te točke in zahvalila bi se rada uh, Evropskemu parlamentu za sodelovanje, še posebej pa gospe Kaufmann. Že dolgo čakamo na uh, revizijo tega uh, vizumskega svežnja in upamo, da bo uh, rešitev sprejeta čim prej. S tem bomo lahko ukrepili notranjo vernost, varnost v Evropski uniji z zagotavljanjem novih vizumskih nalepk. Najlepša hvala, sedaj pa odboru za pravne zadeve, gospod Džambacki. Vžajamo gospodžu predsedatostvšt, uvažajami kolege, uvažajami. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, gospa komisarka. V imenu odbora Juri bi se rad zahvalil kolegom in kolegicam, s katerimi smo sodelovali pri pripravi tega dokumenta. V eh, tej dobi terorja, ko je v nevarnosti eh, varnost, eh, naših ljudi moramo sprejeti ustrezne ukrepe in eh, enotna oblika vizuma je korak v pravi smeri. V zadnjih letih je prišlo do eh, povečanja obsega ponarejanja in prinarejanja eh, vizumskih nalepk. Ponarejevalci so vedno bolj izkušeni, razpolagajo z boljšo tehnologijo. Zato se moramo boriti proti zlorabam. Evropski državljani so se morali v zadnjih letih soočiti s številnimi terorističnimi eh, napadi in obstaja tveganje, da kdo od eh, področjih napadalcev pride v Evropo s pomočjo ponarejenih eh, dokumentov. Okrepiti moramo varnost in nadzor nad mejami je bistvenega pomena, zato je tudi enotni vizum pravi korak naprej. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej gospod Koeljo za dve minuti in pol. Snirok misarje. Najlepša hvala gospa predsedujoča komisarka Malmstromova, kolegi in kolegice. Najprej bi se rad zahvalil gospe Kaufmann za odlično opravljeno delo. S tem se strinja tudi moj kolega Petri Sarvama, ki je bil poročevalec v senci skupine LS. Leta 1995 eh, smo vzpostavili enotni, eh, enotno obliko vizuma, vizu, in takrat smo delovali v eh, okviru skupnosti, izvajali smo eh, politiko, eh, ki so jo sicer, sicer dorekle članice šengenskega sporazuma. Reforma je bila bistvenega pomena za svobodo gibanja. Vizumi omogočajo prosto gibanje onkraj eksternih meja, v šengenskem območju pa je eksterna meja, sicer nacionalna meja, pravno gledano, je pa tudi evropska meja. In ravno zato je treba zagotoviti ustrezen sistem, ki varuje takšne meje. To je evropska politika in to mora biti eden od naših eh, glavnih ciljev. Potrebujemo torej politiko, ki deluje dobro, ki zagotavlja zaupanje eh, med državami članicami. Schengen pomeni, da upravljamo z zunanjimi mejami, da imamo skupno azilno politiko, vizumsko politiko, politiko o vračanju, policijsko sodelovanje, pravosodno sodelovanje in šengenski eh, informacijski sistem. Dodana eh, vrednost eh, tega območja je tudi Irsko privedla med nas, naprimer, Nekatere države želijo ven v tej eh, sodobni dobi, ampak druge se želijo pridružiti takšnim območjem ravno zaradi praktičnih razlogov, eh, kot je naprimer boj proti kriminalu in nezagonitim migracijam. V zadnjih letih smo bili priča vedno več ponarejenim eh, vizumov, vizumom in eh, zato se vsi strinjamo, da potrebujemo ukrep pravni službi eh, komisije in eh, sveta sta prav tako delali na tem. Še enkrat hvala pogajalski ekipi, gospe Kaufmann, eh, malteškemu predsedstvu. Končno bomo lahko ta dokument sprejeli. Naše meje so sedaj varnejše. Hvala. No. Najlepša hvala, gospa Kiniči, za dve minuti. Grazie, prezidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Rada bi se najprej zahvalila gospe Kaufman in poročevalcem v senci za uloženo delo v ta predlog, ki je pomemben za zagotavljanje varnosti naših državljanov. Enotna oblika vizumov je izjemno pomembna za enotni trg, za svobodo eh, gibanja ljudi. V številnih državah članicah smo bili priča vedno več eh, ponarejanju, vedno več eh, goljofijam in zlorabam. Ravno zato smo morali okrepiti varnostne elemente, eh, vizumske, element, vizumske nalepke, okrepiti varnost kot takšno. Na ta način se bomo lahko bolj učinkovito borili proti zlorabam proti ponarejanju se je treba boriti tudi zato, ker je v zadnjih letih eh, v Evropo prišlo vedno več migrantov. Potrebujemo enotno obliko eh, vizuma, eh, ki ima ustrezne varnostne elemente, tako da teh nalepk ne bodo mogli ponarejati. Boriti se bomo, borili se bomo lahko proti ponarejevalcem, borili se bomo lahko tudi proti tistim, ki predolgo ostanejo na območju Evropske unije, predolgo eh, dlje, kot eh, to dovoljuje zakonodaja. To je seveda zelo občutljivo eh, področje in tudi organizirani kriminal ima svoje prste vmes. Podpirajo teroristične organizacije prek svojega dela. S pomočjo novih pravil, pravil bomo izboljšali eh, preverjanje vizumov, to je pomembno za varnost na mejah in zato je ta enotna oblika vizuma tako pomembna. Najlepša hvala, gospa Tomašič, za eno minuto. Moderne tehnologije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sodobne tehnologije olajšujejo življenje ne zgolj tistim državljanom, ki spoštujejo zakonodajo, ampak tudi tistim, ki kršijo eh, zakonodajo. Ponarejevalci so tako vedno korakali dva pred organi pregona. Ponarejanje in prinarejanje vizumov je resna težava in temu moramo narediti konec. Zato pozdravljam ta predlog kot korak naprej pri zagotavljanju zaščite naših meja, zagotavljanju sodelovanja med organi pregona. Ampak eh, organi pregona pri tem ne smejo sodelovati zgor, kar se tiče tujih državljanov, ki vstopajo v Evropsko unijo. Eh, pokriti moramo tudi evropske državljane, ki potujejo v tujini. Eh, nimajo vse države članice brez vizumskega režima eh, in dogovora z EDA. To moramo razrešiti, ne moremo imeti različnih razredov državljanov v Evropski uniji. Naslednji je gospod Depre. Gospa predsedujoča, gospa komisarka kolegi in kolegice. Moja skupina pozdravlja ta eh, predlog o enotni obliki fizuma. Hvala poročevalki za opravljeno delo. Zaradi ponarejanja in eh, prenarejanja v številnih državah članicah so strokovnjaki ugotovili, da trenutna oblika vizuma ni več dovolj. Po eh, analizi najpogostejših zlorab smo predlagali več modifikacij. In to podpiramo, gospa poročevalka. Še vedno pa ocenjujemo, da je prehodno obdobje 15 mesecev dolgo, predolgo. Obžalujemo tudi, da eh, so pravni elementi eh, tisti, ki so eh, prispevali k številnim zamudam tudi Irska je sedaj, sedaj del te eh, zgodbe. Dotaknil bi se eh, dveh eh, vprašanj in tukaj govorim gospe komisarki. Vključevanje nacionalnih vizumov v uh, informacijski sistem o vizumih bi bil pravi ukrep za boj proti uh, ponarejanju na tem področju. S tem bi izboljšali varnost na mejah. Drugič, a se vam ne zdi, da bi bilo prav, da razmislimo tudi uh, o enotni obliki osebnih izkaznic. Dobro bi bilo, da tisti, ki potujejo v Uniji, uh, imajo enotn, eh, enotne dokumente, glede na to, da jih imajo tudi tretji državljani, ki potujejo v Evropski uniji, imajo enoten eh, vizum. 27 različnih načinov eh, dokazovanja identitete imamo sedaj v Evropski uniji in to lahko seveda izkoristi organizirani kriminal, mafija. Gospa komisarka, potrebujemo resno pobudo komisije na tem področju. A jo bomo dobili? Valero, Gospa Valero, za dve minuti. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila gospe Kaufmann, pa tudi drugim poročevalcem v senci, ker smo dobro sodelovali pri tem dosjeju. Zdi se mi, da se pri eh, tem bolj kot ne strinjamo. 20 let je že eh, preteklo od eh, začetka tega enotnega sistema in marsikaj se je spremenilo, tudi tehnologija se je razvila in ponarevalci imajo sedaj precej lažjo nalogo. Menili smo, da bo eh, ta predlog iz leta 2015 zgolj tehnične narave, ampak eh, vse skupaj je postalo eh, precej politična tema, tudi zaradi Brexita. Danes je zelo pomembno, da se borimo proti ponarejenim vizumom. Eh, veliko kolegov je to izpostavilo. To je problematika, ki jo najdemo v številnih državah članicah in ravno zato moramo poenotiti vizume, eh, ravno zato moramo na to izvajati ta pravila o enotni obliki vizumov. Tehnološke spremembe eh, so danes hitre, ampak slediti jim moramo. Trenutni predlog je dober, naša skupina ga podpira, zato ker se moramo čim prej začeti boriti proti ponarejevalcem. Upam, da bomo še naprej enotni glede teh vprašanj in da ne bomo začenjali političnih razprav. Vem, da eh, obstajajo druga vprašanja, ki so povezana z vizomi, ampak to ni predmet današnjega besedila. Um, exist... Gospod Batten, najlepša hvala. Trenutni varnostni elementi. Uh, vizumskega sistema znotraj šengenskega območja so bili kompromitirani, zato je treba nadgraditi varnostne elemente za boj proti ponarejanju. Ravno zato imamo ta predlog eh, enotne oblike vizumov. Eh, Združeno kraljestvo ni del šengenskega območja in ne sodeluje pri tej zakonodaji. Združeno kraljestvo ima lasten nacionalni sistem eh, izdajanja vizumov in na Eh, srečo dostop do šengenskega območja ne zahteva eh, nič drugega. Okrepiti je treba varnost, ampak eh, tisti, ki prihajajo v Evropo na čovnih, bodo tako ali tako spremenili. Tako da so razlike med zakonitimi in nezakonitimi migracijami vedno bolj nerelevantne. Reševalne, reševalci niso več reševalci, ampak so v bistvu taksisti, ki eh, nezakonitim imigrantom pomagajo pri zadnjem delu potovanja. Glavni razlog za to je eh, šengensko območje, eh, ki privablja imigrante, ko enkrat pridejo v šengensko območje, lahko na to potujejo tja, kamor želijo. Združeno kraljestvo sicer ni del Schengena, ampak naš meni nadzor eh, ni dovolj strok. Veliko je zlorab, eh, veliko je kaosa. Pogledamo si lahko uradne eh, številke eh, o migracijah. Leta 2016 je bilo uradno 273 eh, tisoč migrantov, ampak dejansko, dejanske številke so 825 tisoč. Tako da obstaja velika razlika. Še šest milijonov nezakonitih migrantov naj bi eh, čakalo na vstop v Evropo po nemških podatkih. Združeno kraljestvo ni predmet te zakonodaje in eh, poslanci UKIP-a eh, se bomo vzdržali pri glasovanju. Želimo vam veliko sreče pri razreševanju vašega vizumskega sistema, ker boste to srečo potrebovali. Sedaj pa gospod Obermajer za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča enotni vizumi, ki bodo varni, prednosti so jasne. Potniki bodo morali posredovati vse podatke pred dopotovanjem v državo in tudi potem pri odpotovanju. Tako bomo zagotovili varnost, ki jo potrebujemo in ki si jo želimo. Vendar pa tudi tukaj ne smemo pozabiti na vprašanje, kako zagotoviti varnost tudi pri brezvizumskih potovanjih potrebujemo. Vizumski sistem, ki je varen, vendar pa kaj pa nam to pomaga, če imamo potem brezvizumski sistem, ki izvotli vizumski sistem. Ukrajina, Gruzija sta sedaj tudi prišli na listo držav, ki ne potrebujejo vizumov. Tudi za Kosovo in Turčjo predvidevamo kaj takega. Ta želja po ekspanziji zanemarja varnost tudi naših državljanov, ki si pa tega želijo. Bojim pa se, da bomo organizirali podarovanje vizumov centralistično, da bomo imeli nove organe, novo birokracijo in to z naše strani nasplošno zavračamo. James, Hvala, gospod James, za eno minuto. Dobro jutro vsi skupaj. Evropska vizumska politika obstaja že 20 let, ampak eh, ni več varna, omogoča številne eh, grožnje državljanom eh, v Evropski uniji. Varovalke proti ponarejanju in prenarejanju niso uspele v, če citiram, več državah članicah. To pomeni, da pan-evropski Eh, Evrop, eh, vizumski sistem ni operativno varen. Varnostni standardi v Evropski uniji pa niso stotno zanesljivi. Glede na številne težave zaradi nezakonitih migracij in terorističnih groženj, ki jih je omenil tudi kolega gospod Batten, je jasno, da bi morali takoj narediti konec eh, evropskim vizumom. Potrebujemo bilateralne, mednarodne vizumske vizumske sisteme med posameznimi državami članicami, tistimi, ki jim lahko zaupamo. Pometanje malce ob strani tu in tam, kot predlaga to, ta predlog, ni rešitev. Potrebujemo revolucijo. Hvala lepa. Modri karton. Ha, samo trenutek. Samo trenutek, prosim. Okay, I think there's a seating issue. Who is wanting to raise the blue? Kdo želi spregovoriti? Če seveda gospa James to sprejme, sprejmete. Ja, mi poveste, kdo želi zastaviti vprašanje. No, Gospod Teurer. Ne, ne želim sprejeti, hvala. Prav, hvala lepa. Sedaj pa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 Imeli smo težave s ponarejenjem in prenarejenjem vizumov in najti moramo način, kako odstraniti to nevarnost. In to velja za vse države. Potrebujemo več varnosti v luči terorističnih napadov. Eden od načinov je, da izboljšamo vizumski sistem. Ključnega pomena je, da se spoštujejo najvišji varnostni standardi, zato da se izognemo ponarejenju. komisiji pa bi rada povedala tole. Potrebujemo enotni vizumski prostor, enotni vizumski model po EU, tako da bomo vse državljane obravnavali enako. Mislim, da je napak, če državljani moje države in drugi, ki niso v Schengnu, se obravnavajo drugače. Po sprejetju te uredbe, po tej prenovi, upajmo, da bomo naredili korak naprej k enotni obliki za vizume in enake obravnave vseh evropskih državljanov. Hvala lepa, sedaj pa gospod Trope, dve minuti. Aču, gerbeno firmeninke, gerbeno komisarje, kolejo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Govorimo o dokumentu, ki se nanaša na vizumske nalepke. To ni sporna zadeva seveda morajo biti vizumske nalepke eh, varne, eh, ta sistem mora dobro delovati, to je dejstvo. Izvajati moramo eh, ta pravila, podpreti moramo ta predlog. To je seveda povezano tudi z bojem proti kriminalu na splošno. Na eni strani imamo tehnične ukrepe, ki bodo izboljšali varnost vizumskih nalepk. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti na eh, dejstvo, da obstajajo kriminalne združbe zunaj Evropske unije, včasih tudi znotraj Evropske unije, ki se ukvarjajo s ponarejanjem eh, dokumentov. Pogosto se ukvarjajo tudi s trgovino z ljudmi in drugimi eh, kriminalnimi dejavnostmi. Mislim, da moramo veliko pozornosti posvetiti tudi tem vidikom. Pri tem moramo sodelovati eh, s tretjimi državami, državami partnericami. To je tudi pomembno vprašanje za tiste države članice, ki nadzorujejo zunanje meje Evropske unije. Hvala. Domnul Lebreton, en minut. Hvala lepa, gospod Lebreton, minuta. Merci, le... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nujno je, da se borimo proti nezakonitim migracijam. Šengenski eh, sistem pa tega ni naredil. Nadzor nad eh, internimi mejami je zamenjal z nadzorom nad eksternimi mejami, ki ne deluje dobro zmanjšati moramo eh, škodljivost tega sistema in to počne ta sistem. Eh, Nekdani model eh, vizumov bo zamenjan z novim, novo obliko vizumov, ki bo varnejša in to podpiram. Ampak vseeno smo imeli 22 let obliko vizumov, ki omogoča goljufije. Veliko beguncev je na ta način nezakonito prišlo v Unijo mislim, da ne boste ničesar eh, spremenili in ničesar ne bi spremenili, če eh, nacionalna fronta in naši zavezniki ne bi bili v parlamentu že eh, toliko let. Sinadinos, un minut. Hvala lepa, gospod Sinadinos. Minuta, prosim. Hvala lepa. Varnostna vprašanja so pomembna. zelo veliko teorije na tem področju. Lahko bi torej imeli različne pristope, seveda pa ponarejanja ne moremo tolerirati. Podlaga pa so še vedno pogodbe držav, ki so del Schengna. Vendar pa seveda teroristi in kriminalne združbe in tisti, ki se radikalizirajo, še vedno iščejo nove možnosti. In tako vidimo, da zadeve niso ustrezno rešene. Torej, ne gre za trenutno uredbo, gre za to, da bi morali priznati, da mejni nadzor ne deluje več. In tu moramo sprejeti ukrepe, vendar pa tega ne more storiti EU, samo države članice. 30 sekunde. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Picura, minuta in pol. Hvala lepa. Kar nekaj držav članica so se pojavili po naredki, po mnenju strokovnjakov. Trenutne vizonske naredke niso več varne. Varnostni koncept enotnega oblika, oblike za vizume imamo sedaj iz leta 1995. Takrat je bilo to v okviru meddržavnega šengenskega sodelovanja. Sveda so tehnološki standardi se do takrat popolnoma spremenili. Izboljšanje nadzora vstopa v EU postaja dramatično povezano z vprašanjem zaščite državljanov. Za razliko od uredbe o sistemskem nadzoru nad vstopom in izstopom tretjih držav v EU je ta predlog konstruktiven in bo prinesel več varnosti. Zato podpiram razvoj nove vizumske nalepke z naprednimi varnostnimi elementi, ki bo preprečeval ponarejanje in preprečeval nezakonite migracije. To je vedno večji izziv ne samo za nacionalne, temveč tudi evropske in globalne institucije. To bo pomembno v prvih desetletjih tega stoletja že sedaj, pa vidimo, da državljani zahtevajo bolj tesno sodelovanje med državami članicami. Evropska unija mora končno izboljšati varnostne elemente znotraj in izven svojih meja, pomagati predvsem državam članicam pri izmenjavi podatkov, poleg tega pa tudi stabilizirati mednarodno skupnost v sosedstvu. Varnost mora biti pomembna in ta korak je korak v pravo smer. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čoka, minuta pazzesco pensare di raccontare ai cittadini europei, ai cittadini italiani. Hvala lepa. Če evropskim in italijanskim državljanom pripovedujemo, da bomo z enotno obliko za vizome ustvarili terorizem ali pa tudi ustavili nezakonito priseljevanje, potem mislim, da to ni to. Saj ne smemo obravnavati italijanov in evropejcev kot državljanov neumneže. Zelo veliko ljudi je prišlo v letih 2014, 2015, 2016, pa veliko manj. Veliko ljudi pa vseeno izginilo od nezakonitih priseljencev. Veliko jih prihaja iz Nigerije in Evropa je spodletelo, kar se tiče vračanja nezakonitih priseljencev. Dejali smo, da jih bomo vrnili milijon, pa jih nismo. Sedaj pa govorimo o enotnem vizumu. Kaj pričakujejo državljani? Državljani pričakujejo hitro vračanje nezakonitih priseljencev. Če govorimo o enotnem vizumu, potem moramo prepoznati tiste, ki jih moramo vračati in jih tudi vrniti. Tako, sedaj pa postopek catch DI. Najprej gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sistem je že zastarel ne daje več zadostne varnosti pred ponarejanjem. Sedaj, ko nam grozi terorizem, ne moremo dovoliti, da obstajajo vrzeli pri nadzoru nad vizumi. Potrebujemo nov enotni vizumski sistem, vizumsko obliko, ker bomo imeli boljše varnostne ukrepe proti ponarejanju. Vendar pa to ne sme predstavljati več obremenitve za upravo in za tiste, ki že imajo vizume. Še prav posebej v nekaj držav članicah smo imeli v zadnjih letih veliko ponarejen in to so potrdili pristojni organi, ki so ugotovili, da je bilo veliko ponaredkov. Nujno je potrebno ukrepati. Potrebno je določiti tehnične ukrepe za nove vizume in to hitro. Gospod eh, Marjas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo poskuša zagotoviti enotno obravnavo vizumskih vprašanj. Torej, gre za enotnost, gre za to, da se skušamo izogniti ponarejanju. Vendar pa Evropska unija je že odprla vrata za to, ker sedaj prebivalci Kosova ne potrebujejo več vizumov. To pomeni, da pravzaprav lahko pripotujejo v EU brez vizumov. In zato je sedaj tudi teroristična grožnja višja. Tukaj sedaj torej skušamo izboljšati varnostne elemente, da ne bi bilo več težav, po drugi strani pa to dopuščamo. Tudi V Ukrajini smo to dopustili. To je politika odprtih vrat. Vsak, ki želi, lahko pride. Sedaj pa pravimo, zadevo bomo uredili z enotno vizumsko obliko. Samo, če bomo imeli jasne meje, ki bodo varne, bomo lahko se izognili zgodbi z nezakonitimi priseljenci. Hvala lepa, sedaj pa komisarka Jorova. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa Evropskemu parlamentu za upravljeno delo pri tem pomembnem varnostnem ukrepu. V zadnjih nekaj letih je bilo kar nekaj ponaredkov vizumskih nalepk v kar nekaj državah članicah. Vizumska nalepka, ki se uporablja in strokovnjaki to potrjujejo, ni več varna, ker krožijo ponaredki in zato je nujno potrebno izboljšati varnostne standarde vizumskih nalepk. Po naših ocenah bo strošek za uvedbo nove vizumske nalepke tak kot pri izdelavi starih. To je pomemben korak proti ponarejanju in prenarejanju v Evropi. Ko bo ukrep sprejet, bo komisija pozorno spremljala izvajanje te uredbe v vseh šengenskih državah in v tistih državah, ki bodo želeli sodelovati. Hvala lepa. Mulțumim, doamna Kaufmann. Hvala lepa, sedaj pa še gospa Kaufmann. Hvala lepa, predsedujoči in gospa komisarka. Naj se zahvalim vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Na splošno se kaže, da imamo zelo veliko večino v parlamentu, da naredimo vizumske nalepke bolj varne in uvedemo te nove varnostne elemente. Kot vas je veliko izpostavilo, je to resnično pomembno, kaj ti gre za to, da vemo, kdo vstopa v našo skupno Evropo, kako dolgo bo ostal tukaj in seveda je to vprašanje, da moramo ustrezno odzorovati tudi naše skupne zunanje maje. Mislim, da je to pomemben korak. Rada bi se prisrčno zahvalila vsem kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje pri tem dosjeju in za možnost, da sem še enkrat spregovorila. To bi izkoristila zato, da pozovem države članice, da v trialogu skušamo doseči kar se da hitro rezultat, da podprejo naše glasovanje danes in tudi kar se tiče prehodnih obdobij, da vse storijo za to, da teh 15 mesecev, ki je znatno predolgih za me, da to uredijo prej in da bomo te vizumske nalepke lahko kar se da hitro skupaj uporabljali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kaufmann. Tako zaključujemo s to točko na dnevnem redu. Glasovanje bo kasneje.